the switching off. E, proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie. Gospe in gospodje, poštovane članice in člani Evropskega parlamenta, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Tem nadaljujemo z sestankom, s katerim smo prenehali 22. marca 2020. 10. Najprej nekaj sporočil. Pred desetimi dnevi je v Moskvi spet prišlo do terorističnega napada s smrtnimi žrtvami. So, čustvujemo z žrtvami in z družinami žrtvam in upamo, da bodo eh, storilci kmalo pred sodiščem. Evropski parlament obsoja in je vedno obsojal te vrste terorističnih dejanj. Danes pa praznujemo 70. 70. obletnico naloga Stalina, po katerem so ubili veliko število polskih časnikov. V zadnjem sklicu Evropskega parlamenta so člani Evropskega parlamenta imeli priložnost videti film? o tem dogodku. Prvič pa je ta film bil predvajan na ruski televiziji v petek. Danes, 7. aprila, v Katino prvič predsednika vlade Poljske in Ruske federacije prvič izra, eh, izražata eh, svoje spoštovanje do teh žrtev. In to je tudi prvi korak k poljsko-ruski eh, spravi, kar pomeni tudi prvi korak k splošni spravi na vzhodu. In to je tudi znak za nadaljne približevanje med vzhodnim in zahodnim delom našega kontinenta. In to je nekaj, kar nam je vsem zelo drago. Prav tako, gospe in gospodje, vam želim povedati, da bomo na današnjem plenarnem zasedanju imeli čas go, e, sprejeti tudi podpredsednika Ševčoviča, ki bo nadomestil predsednika Baroza. E, predsednik Barozo se je opravičil, saj ne more biti tukaj iz družinskih razlogov zapisnik 25. marca 2010 in tudi besedilo, ki je bilo sprejeto na zasedanju tega dne, vam sedaj na razpolago. Ali ima kdo kakšno pripombo v zvezi s eh, tem zapisnikom? Če pripomb ni, štejemo, da je zapisnik s tem sprejet. Gospod Speroni, postopkovno vprašanje.